Madame Grappini, vous aviez euh, quelque chose à dire. Gospa Grappini, eh, pred glasovanjem ste želeli nekaj povedati, izvolite. Președintă, pe regulament aș vrea să vă informez că la dezbaterea... Hvala. V skladu s poslovnikom bi vas rada obvestila, da je med razpravo eh, s premijejem Belgije prišlo do težave. Nek eh, poslanec je želel oglasiti, pa eh, eh, ga niste, oziroma poslanka se je želela oglasiti, pa je niste upoštevali. In to je diskriminacija. Hvala, tu smo si zapisali. Zdaj pa glasovanje. Najprej pa želim pozdraviti delegacijo iz parlamenta Republike Kirgizistana, gospoda